obstaja resno tveganje, da bi lahko prišlo do izvršitve smrtne kazni. Zato bom ponovno pozval Teheran naj ne izvrši kazni. V imenu Evropskega parlamenta obsojamo smrtno kazen v okoliščinah, ki nasprotujejo temeljnim vrednotam Evropske unije. Onorevole Kienge, prego. Gospa Kenge, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Želela sem spomniti na neznosno situacijo moje regije Milje Romanje zaradi neuri, poplave, ki so prizadele celotno Evropo, so verjetno prizadele tudi druge dele in upam, da bomo vsi skupaj blizu vsem tistim, ki so trpeli zaradi hudi neuri in poplav. Hvala. Ne samo kot italijan, ampak tudi kot predsednik parlamenta se pridružujem vaši zaskrbljenosti in izražam eh, bližino vsem tistim, ki jih je v teh tednih prizadelo slabo vreme. Eh, Mikael I. je umrl prejšnji teden v Romuniji in rad bi izrazil našo bližino vsem prebivalcem Romunije ob smrti te pomembne figure, ki predstavlja pomembno osebnost ne samo Romunije, pač pa celotne celine. Onorevole Forenza, prego. Informare l'aula. Gospa Forenca, želim povedati, da Prihajam iz Ankare, kjer sem sodelovala na procesu dveh predstavnikov AKP in tuška policija nas je pričakala že v predvirju in zato mislim, da je to treba upoštevati tudi pri vseh pogovorjih med Evropsko unijo in Turčijo. Hvala lepa za to informacijo, gospa Forenca, dobro veste kako zelo smo v tej dvorani občutljivi za vprašanja obrambe, demokracije in svobode v vseh državah, vključno s Turčijo.